poslovnika. Prva tema je Kambodža, najprej bodo dobili avtori eh, besedo za dve minuti, najprej gospa Loh Pihler. Hvala, gospa predsedujoča. Že dolgo časa je zakon o urejanju nezakonitosti Eh, nedržavnih eh, in nevladnih eh, organizacij v Kambodži predmet razprav. Gre za tako manj lango dekret. Seveda je to namenjeno zelo nedemokratičnemu delovanju. Gre za uh, okrepe, na podlagi katerih naj bi zagovorniki državnih pravic, nevladne organizacije in sindikati postali kriminalizirane organizacije. 2. maja so priprli štiri predstavnike teh organizacij, Nus Honkar, Navajdan in Lin Monin, pa tudi Nuča Krija, ki prihaja iz državnega volilnega odbora. Mirne demonstracije za njihovo izpustitev je zadušila z nasiljem policija. Zahtevamo od, od kamboških eh, oblasti, da zagovornike človekovih pravic takoj izpustijo in da spoštujejo človekove pravice. Na te dogodke je treba seveda gledati v kontekstu volitev v naslednjem letu in letu 2018. Evropska unija mora tukaj eh, bolj tehnično, strokovno podpirati ukrepe vlade, ki bodo zagotovili registracijo voljivcev in ki bodo omogočile tudi tujim oziroma eh, državljanom Kamboče, ki živijo v tujini, sodelovati v volitvi. Kamboško vlado torej pozivamo, da preneha tako agresivno nastopati proti bodi si voditeljem opozicije ali pa nevladnih organizacij, ki jih eh, zelo nasilno napadajo. Hvala. Hvala za te uvodne besede. Gospod Korao je naslednji avtor. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobar dan, komisar. Govorimo o Kambodži. To je tretja rezolucija v manj kot enem letu. Zadnja uh, je bila sprejeta julija lani, nanašala se je na zatiranje nevladnih organizacij in potem v, v naslednji govorimo o tem, kako se država razprodaja multinacionalkam. V, Danes ponavljamo, vlada Hon Sena je brutalno represivna, ne zatira samo svobode govora, ampak tudi vse oblike varovanja človekovih pravic. Začenjamo na domnevi. Eh, da je Kambodža pomenna za nas 400 eh, eh, milijonov je namenjeno v obliki pomoči, ampak o tem bi morali razmisliti. Mogoče bi to eh, pomoč morali preusmeriti v demokratičnim silam, zlasti v luči prihajajočih eh, volitev. Hvala, gospa Makove, naslednja avtorica. Vendar je ne vidim v dvorani, torej gremo kar naprej z gospodom Pancerjem. Eno minuto imate, gospod Pancerji. van egy újabb listám is, és ebbe a... Sedaj sem dobila nov seznam govornikov in gospod Weidenholzer je naslednji. Opravičujem se, gospa predsedujoča, za to zmedo. Presenetivo je, kako pogosto se moramo ukvarjati z dogodki v Kambodži, ki so vedno povezani s položajem človekovih pravic. Obžalovanja je vredno, da moramo to vedno znova Eh, delati. Kambodža je tragična eh, država, kar zadeva zgodin, zgodovino. Rdeči kmeri so povzročili pravi genocid. Vemo, da je bilo potem celo vrsto turbulentnih poskusov prevzema oblasti, ampak sedaj je v preteklosti bilo moč zabeležiti pozitivni razvoj. Prihodnost je torej obetajoča, država se lahko dobro naprej razvija, če bo ubrala pot demokracije in pravne države. Žal pa obstaja ena nevarnost v Kambodži, namreč zaradi korupcije in eh, ne eh, zakonitega ravnanja lahko ponovno zapade v pretekle eh, motne vode državni volilni odbor je tisti, ki mu je treba dati vso podporo v Evropski uniji, kajti čeprav so ga v Kambodži organi ustanovili, ga poskušajo izključiti iz uh, ustreznih demokratičnih postopkov. Naša resolucija je poziv vlade Kambodže, da se neha tako vesti in vesel sem, da tudi naša velika sredstva, ki jih namenjamo Kambodži, lahko prepričajo eh, kambožke oblasti, da je pot v demokracijo še naprej vredna. Hvala. Naslednji je gospod Stehovski. Eno minuto. Usnesenje je nalehavim. Gospe in gospodje, ta rezolucija je nujni poziv vladi Kambodže, da spremeni trenutno situacijo. Podobno kot prejšnji govorniki, tudi jaz pravim, situacija v tej državi se vsaki mesec poslabša. Evropska unija je ena najpomembnejših partneric eh, kraljevine Kambođe, ko gre za razvojno pomoč. In ne moremo tolerirati take situacije. Ne zatirajo samo opozicije, ampak vse dejavnosti nevladnega sektorja. Evropska unija mora začeti izvajati pritisk na vlado Kambođe, da prizna in dopusti dejavnosti civilne družbe, nevladnih organizacij, sindikatov in da opoziciji tudi omogoči opravljati svoje delo. Zlasti v kontekstu predsedniških in lokalnih volitev, ki bodo v naslednjih letih. Zagotoviti moramo, da bodo te volitve poštene, da bojo poštene tudi kampanje in zato v imenu svoje skupine lahko obljubim, da bomo situacijo v Kambodži tesno spremljali in bomo tudi prispevali vse, kar je v naši moči, da bojo te volitve demokratične. Hvala. Naslednja je govornica gospa Veržija. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tretja resolucija je to v Kambodži v manj kot enem letu. Že od julija 2013 je država v politični krizi, represija je vedno hujša, eh, tudi napram sindikatom. Ampak eh, Danes, eh, eh, eh, danes poteka zadeva tudi pred mednarodnim kazanskim sodiščem. Ogromno žrtev je bilo v prvem poletju leta 2015 in z tega vidika je naša rezolucija šipka. Ne povdarja odgovornosti multinacionalk, tudi evropskih multinacionalk, zlasti na področju tekstila in sladkorja, pogoji dela so grozni, zlasti kar zadeva delo žensk in otrok. Če želimo eh, izboljšati situacijo v tej državi, moramo ukrepati tu, zahtevati moramo očkodnino za žrtve in eh, zahtevati moramo tudi revizijo sporozimov, tako da eh, Evropa in države članice ne bodo več eh, uvažale proizvodov, ki so narejeni s pomočjo eh, dela otrok. Gospod komisar, sedaj se obračam na vas. Res je dobro, če imamo tu predstavnika eh, komisije, še bolje pa je, če nas ta predstavnik komisije posluša. Hvala lepa. Eh, treba je se ukvarjati z odgovornostjo podjetij. Potrebujemo pravni instrument. Čas je, da se Evropa začne ukvarjati s tem in prosim, odgovorite mi na to vprašanje. In še zato šel v srce zadnji avtor je gospod Avštrevičius. Eno minuto imate na voljo, gospod Avštrevičius. Gospa predsedujoča, komisar, kolegice in kolegi, pred dvemi meseci sem sodeloval na, zas, na misiji pod odpora za človekove pravice v Kambodžo. Zelo veliko a, žalostnih dejstev sem spoznal, kar zadeva a, dogajanje tam. Predsednik a, CNRP-ja, to je opozicijske stranke, je sedaj bil priprt. Tudi drugi zagovorniki človekovih pravic so bili priprti in obsojeni za to, kar je bilo legitimno in mirno izražanje njihovega mnenja. Pozivam kamboške oblasti, da takoj ukinejo vse obtožbe sama Ramsija in drugih eh, političnih aktivistov. Takoj morajo zagotoviti svobodo izražanja in vse demokratične svoboščine za državljane Kambođe. In Evropska unija mora pri tem biti zelo dejavna. Hvala. Hvala, kolega Avštrevičius. S tem smo na koncu seznama avtorjev resolucije, sedaj prihajajo govorniki uh, političnih skupin na vrsto. Gospod Pospišil, v imenu je le, se ena minuta imate časa. Hm, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sedaj sledim avtorjem te resolucije, ki so že povdarjali njen pomen in sam bi jo želel tudi podpreti v imenu lastne politične skupine. Situacija v Kambodži je tragična. Julija naj bi se začelo sojenje Samu Renciju v njegovi odsotnosti. To je politično motiviran proces. Zaradi tega je treba absolutno zahtevati, da kamboški organi in oblasti takoj prenehajo s temi političnimi agresivnimi napadi na tega voditelja opozicije kolegice in kolegi pred menoj so že opisali, kako se pravice opozicije teptajo, kako eh, kršijo v Kambodži vladni organi demokratične pravice. To velja zlasti za volitve. Ampak mi podpiramo Kambodžo s 400 milijoni evrov na leto in če se bo njihovo delovanje nadaljevalo, bi morda to, ta denar bilo bolje usmeriti kam drugam. Hvala, sedaj pa gospod Pancer v imeni socialistov in demokratov. Hvala, predsedojoča. Kot smo že danes slišali, so zagovorniki človekovih pravic, tudi zaposleni Združenih narodov, eh, bili obtoženi korupcije v Kambodži in se soočajo z nevarnostjo, da bodo kaznovani za večletno zaporno kaznjo. Tisti, ki se borijo za človekove pravice v tej državi, so sedaj tarča napadov vlade glede na volitve v prihodnem letu in letu 2018. Država z politično motiviranimi obtožbami kriminalizira eh, zagovornike človekovih pravic in predstavnike civilne družbe. Naša vloga je mora biti naslednja. Potrebno je spremeniti naš odnos do Kambodže in eh, zahtevati, da spoštuje človekove pravice, če naj še naprej dobiva našo pomoč. Hvala. Naslednji je gospod Nart. V imenu skupine. Al Hvala lepa, gospa predsedujoča. Biti moramo odkriti. Kambodža ima koruptivno oligarhijo, kleptokratsko vlado, ki vlada v času, ko je nekdani rdeči kmer um, Hun Sun prevzel vodanje vlade. Gre za gangsterje. Poleg sistematičnih kršitev človekovih pravic je Kambodža poznana tudi kot uh, pekel prostitucije. Jaz vem, o čem govorim. Tam se, so deklice prodane komorkoli, ki ima dovolj dolarjev, da jih nameni vladi, ki je del tega istega sistema. Ne moremo še naprej nuditi pomoči takšni vladi, s tem ohranjati takšno situacijo v Kambodži. Nujno je treba pomoč Evropske unije vezati na pogoj, da se človekove pravice radikalno izboljšajo v tej državi. Hvala. Naslednji govornik je gospod Sina Denos. Gospa predsedojoča. Ne govorim jezika Kambodže, ampak kljub temu vem, da gre za kršitev demokratičnih pravic in sloboščin v tej državi. Pomankanje demokracije in eh, politično preganjanje, zloraba človekovih pravic in tako naprej je nekaj, kar v tej populistični državi postaja vsakodnevnik. To ne velja samo za Kambodžo, temveč tudi za Grčijo. Predstavniki opozije, opozicije se uh, eh, veliko krat znajdejo v zaporih, isto velja za Severno ligo in njihove predstavnike in tako naprej. Skratka, tudi v Evropski uniji nismo čisto nedolžni. Morda bi morali komisijo pozvati k temu, da tudi v Evropski uniji posveti nekaj pozornosti eh, nespoštovanju človekovih pravic. to, kar se je dogajalo pri nas, ali ni to teptanje demokracije, ali ni to smešenje naših eh, eh, pobud. Sedaj pa gospod eh, Hetman. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Politična situacija v Kambodži je zelo težka in treba se je drastično odzvati na situacijo, kakršna je. Gre za eh, pridržanje predstavnikov nevladnih organizacij in eh, članov opozicije v tej državi. To je treba odločno obsoditi. Naj povdarim, da je Kambodža zelo nizko na seznamu pravnih držav v mednarodnem okviru državljani Kambodže ne zaupajo svojemu pravosodnemu sistemu, ne zaupajo svojim sodiščem. Po drugi strani pa Evropska unija največji donator pomoči Kambodži. Zato mislim, da lahko zahtevamo od kambožkih oblasti, da spremenijo svoje vedenje, če ne bodo začeli konstruktivnega dialoga s svojo opozicijo, bo treba razmisliti v Evropski uniji, ali so še naprej vredni te naše pomoči. Gospod Martin bi se da je bil naslednji, če bi bil prisoten, ker ga ni, bo gospa Karancova dobila besedo za eno minuto. You, Hvala, predsedujoča. Hun San, predsednik eh, vlade, sedaj vlada državi že 30 let. Vendar pot v pravo demokracijo je še zelo neutrta v Kambodži. Veliko evropskih misij smo imeli v Kambodži in eh, se o tem prepričali. Predsednik vlade Han Sen se mora zavedati, da je nujno za njegovo državo, da dovoli svobodne in uh, ustrezne volitve, da zagovori svobodo govora in možnost eh, predstavnikov, ki jih lahko izo, izvolijo tako opozicija, kot tudi nevladni ne organizacije. V času svojega eksila na kitajskem je kambožki kralj poudaril, da ne obstaja neka vse prisotna pravica vladati ljudem, da se tega zaveda, ampak to ne velja samo za kralja, temveč tudi za predsednika sedanje kamboške vlade. Hvala. S tem smo dokončali seznam govornikov. Kar zadeva prosto razpravo oziroma postopek catch the eye, vsem, ki ste se javili, žal ne bom mogla dati besede. Prvi, ki dobi besedo, pa je gospod Kukan. Ďakujem pekne, pani. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kambodža je dežela, ki se je začela prenavljati šele od nedavnega. Vlada želi transformirati eh, svojo državo, izboljšati gospodarski položaj države, vendar to ne bo šlo brez odprte družbe, brez spoštovanja določenih svoboščin in pravic državljanov. Zaradi tega ne moremo se sprijazniti s tem, da napadajo voditelje opozicije in zagovornike človekovih pravic, kar se v zadnjem času dogaja naš parlament mora postati jasno sporočilo oblastem v Kambodži, da podpiramo nevladne organizacije in opozicijo. Pomembno je, da jim naprej še pomagajo, vendar istočasno zahtevamo ustrezne spremembe. Gospod Arnot je naslednji. Hvala, gospa predsedujoča ko pomagamo državam v razvoju, gre za različne načela, ki jih je treba upoštevati. Poštenost, odkritost, pravice za vse in pomoč tistim, ki pomoč potrebujejo. Ampak, ko gre za države, kakršna je Kambodža, pride do ciničnega izkoriščanja naravnih virov države, in zlasti, ko gre za agresivno oduzemanje zemlje nekdanjim lastnikom. Gre tudi za zlorabo človekovih pravic, politične zapornike in tako naprej. Ker zadeva razvojna pomoč, bi rekel takole, v takšnih situacijah moramo biti zelo previdni, da ta pomoč ne bo končala v rokah kamboške vlade, namesto v rokah tistih, ki jim je namenjena. Hvala, naslednji gospod Polča. Děkuji, paní předsedkyně. Hvala, gospa predsedujoča, za besedo. Ne dogaja se mi zelo pogosto, da se strinjam z vsemi članicami in člani parlamenta, ki govorijo pred menoj. Vsekakor Eh, bi obsodil tako kot predhodniki vse kršitve človekovih pravic v Kambodži. Vendar takšne obsodbe bi morale biti tudi učinkovite, morale bi se odražati v politikah Evropske unije. Strinjam se s predgovorniki, ki povdarjajo, da moramo svoje inštrumente diplomacije bolj izkoristiti, naprimer razvojno pomoč. Moramo se odzvati v situaciji, v kateri ta država še naprej krši človekove pravice, ne glede na vsa opozorila. Seveda, človekove pravice ne moremo obravnavati v nekem vakumu, ampak kršitev leteh v Kambodži mora se končati in razvojna pomoč, ki jo namenjamo Kambodži, je tista, s pomočjo katere bi lahko vplivali na uh, ravnanje te države. Sedaj smo prišli do konca tega seznama, sedaj pa gospod Stiljanides. Gospa predsedojoča, poslanke, poslanci. Novembra lani smo imeli tukaj podobno razpravo o političnem položaju v Kambodži. Sedaj so poslanke in poslanci natančno opisali, kaj se dogaja predstavnikom opozicije v Kambodži. To povzroča veliko resnih pomislekov. Zlasti glede na to, da gre za stalno neno nadlegovanje voditelja opozicije in nekaterih eh, članov kambožskega parlamenta. Nekaj predstavnikov, zagovornikov človekovih pravic, in nevladnih organizacij so zaprli, podprli in to je seveda zelo um, skrb vzbujajoče zlasti glede na volitve v državni volilni odbor leta 2017 in eh, parlamentarne volitve 2018. Evropska unija ni bila tiho v tem obdobju. Obisk delegacije enega od vaših odborov aprila letos je bil v najbolj primernem času. V začetku maja je v Plompenu potekalo zasedanje skupnega odbora EU Kambodža. Nadaljujevali bomo sestanki o sodelovanju, o trgovini, o vladanju in človekovih pravicah. Evropska unija se je marca sestala tudi z njihovim ministrom za notranje zadeve in ministrom za zunanje zadeve z predstavniki organizacij civilne družbe in opozicije. Na vseh teh sestankih je Evropska unija jasno izrazila svoje resne pomisleke o pridržanjih in o omejevanju prostora delovanja opoziciji in zagovornikom človekovih pravic. Zlasti smo obsodili priprtje enega od zaposlenih Združenih narodov. Po sestanku skupnega odbora je naš veleposlanik še naprej pritiskal na vlado v Phnom Penhu skupaj z eh, veleposlaniki Evropske unije. V Bruslju smo poklicali na pogovore uradno veleposlanika Kambođe in pri tem pozvali organe in oblasti, da prenehajo s pravosodnimi eh, preganjanji članov opozicije. To smo povdarili, je predpogoj za legitimnost prihodnih volitev. Evropska unija in komisija sta prepričani, da mora vlada Kambođe ustvariti in ohraniti okolje, v katerem bodo vse politične stranke lahko delovale, ne da bi se bale nasilja in nadlegovanja. Gre za okolje, v katerem bodo lahko politične razprave bolj svobodne in za okolje, v katerem bodo načela pravne države začela delovati. Evropska unija je namenila 10 milijonov evrov za podporo volilni reformi in za eh, dvostranski državni volilni odbor. To je denar, ki je namenjen za pripravo naslednjih volitev v Kambodži. Pomembno je, da podpiramo proces volilne reforme z ustreznimi jamstvi za prave demokratične volitve volitve bodo junija 2017 na uh, komunalni ravni in parlamentarne leta 2018. Zato sedaj spremljamo in redno ocenjujemo situacijo, kakršna vlada v tej državi. Seveda bomo pravočasno razmislili tudi o tem, ali bi bilo primerno Eh, opazovati prihodnje volitve. V vsakem primeru pa bo Evropska unija še naprej podpirala reforme v Kambodži in Kambodžo eh, pozvala, da mora spoštovati človekove pravice in temeljne svoboščine. Hvala.